mesta na strani komisije. No, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Geringer de Udenberg dejavnosti odbora za peticijo v letu 2014. Za štiri minute dobite besedo, gospa. Hvala lepa, gospa e, predsednica. Danes bomo glasovali o končni verziji osnutka poročila o delovanju odbora za peticije Delam eh, že leta 2000, od leta 2004 v tem odboru, tako da vse čas spremljam eh, delo in eh, posredne in neposredne učinke našega dela. Ko gre za peticije, je to povezano tudi z državami članicami. Imamo relativno veliko peticij, še vedno pa imamo pomanjkanje upoštevanja pravil in slabega izvajanja zakonov. Moti me, prosim, če razpravljate poleg mene. Euh, Število peticij po drugi strani kaže, da se državljani vse bolj zavedajo, kaj počne Evropska unija in vedo, da lahko v Evropskem parlamentu učinkovito zahtevajo svoje pravice v letu 2013 smo bili priča stabilnemu naraščanju števila peticij. V letu 2014 je prišlo do rahlega nazadovanja. Statistike so pokazale, da smo dobili 2714 eh, peticij v Evropski parlament, 6 odstotkov manj kot leto poprej 2014 smo zaključili 7887 peticij, to je 10 odstotkov več eh, kot v letu 2013. Eh, Čas obdelave pa še vedno ni zadovoljujoč. Eh, zagotoviti moramo, da bodo vse peticije imele priložnost, da se čim prej priznajo in da bomo z njimi reševali tudi probleme in to na učinkovit način upam, da bo nadaljni razvoj eh, tehnologije državljanom olajša, olajšal dostop. Novi eh, spletni portal iz novembra 2014 je pripomogel k izboljšanju sistema, saj imamo zdaj možnost spletnih eh, prijav. Državljani, ki uporabljajo ta spletni portal, da elektronsko vlagajo peticije, imajo na voljo vsa orodja, lahko se registrirajo, lahko vložimo peticijo, lahko priložijo eh, spremljevalne dokumente. In dobivajo informacije o svoje peticije, lahko dobivajo tudi avtomatska elektronska sporočila, če se spremeni status njihove peticije. 80 odstotkov peticij v letu 2014 je prišlo po elektronski pošti, v letu 2013 jih je bilo 5 odstotkov manj. Za zaključek naj se zahvalim vsem eh, poslankam in poslancem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zaradi vaše prizadevnosti smo lahko pripravili poročilo, ki zelo dobro odraža delo odbora za peticije. Zdaj pa bom prisluhnila tudi vašem mnenjem. Ja, vsekakor, zdaj besedo dobil imenu komisije gospod Avramopoulos. Um, Spoštovane poslanke in poslanci, komisija nasplošno pozdravlja poročilo gospe Geringer de Odenburg ki priznava vlogo komisije pri eh, pomoči odboru za peticije v primerih, eh, ko se vlagajo peticije v letu 2014. Smo imeli 1780 eh, peticij, od katerih je bilo nekaj več kot 700 posredovanih komisiji. Komisija se strinja z poročilom v smislu, da imamo dobro sodelovanje pri peticijah eh, med odborom in eh, komisijo. Pozdravlja bolj eh, skrbno preverjanje, ki ga je vzpostavil odbor za peticije. To je namreč organ, ki, in, ki izbira ustrezno organ za odziv na peticijo. Komisija pa se ne strinja z opažanjih v poročilo in sicer, da je komisija po uvedla neka strožje pogoje, ki omejuje vlaganje eh, peticije in da zaključuje eh, zadeve preden eh, počaka na obravnavo zadev, ki so predmet peticij. Nasprotno, komisija bi rada zagotovila poslankam in poslancem, da se odziva na vse, vsa povpraševanja odbora za peticije, ki so v njeni pristojnosti in da odboru pomaga po najboljših močeh. Nobenih postopkovnih omejitev nismo uvajali pri obravnavi peticij. Lahko pa pride do primerov, v katerih eh, komisija ne more odboru ponuditi bolj podrobnega odgovora, ker im nima pristojnosti na določenem področju. V takih eh, primerih komisija obvesti odbora, o zadevi v skladu z eh, pravili in se posvetuje z odborom glede peticije. Eh, poročilo poziva komisijo, da sodeluje pri sejah eh, odbora, da pošle uradnika na čim višji ravni. Mm, komisija bi pri tem rada zagotovila odboru, da vedno pošilja najbolj kompetentne uslužbence za eh, temo, s katero se ukvarja odbor za peticije. In eh, do danes od eh, člano odbora za peticije ali sekretarjata ni dobila nekih informacij, da je bila napačno ali neustrezno zastopana. Ko gre za prenos Evropske v nacionalno zakonodajne komisije, pove, da je takoj ukrepala v primeru neostreznega prenosa eh, zakonodaje in sprožila eh, postopek zaradi kršitve. Ker smo vsi partnerji eh, pri agendi za boljše upravljanje, je komisija podprla države članice pri izvajanju evropske zakonodaje. Eh, kar zadeva informiranje o eh, postopku o kršitvah eh, in posredovanju teh informacij odboru za peticije, naj povem, da so te informacije že na voljo. Poročila komisije o njenem delu pri izvajanju evropske zakonodaje kaže, kako komisija izvaja svojo nalogo kot varoh pogodb vključno z obravnavo peticij, ki jih prijema. Komisija izmenjuje tudi informacije povezane s kršitvami z parlamentom v skladu z medinstitucionalnim sporozumom in razkriva informacije o postopkah v kršitvah v obliki izjav za medije, sploh v fazah, ko pripravlja poglobljeno mnenje in zadeve prinese na sodišče. Informacije o postopkih o kršitvah je mogoče najti na iska, v iskalni bazi, ki je na voljo na Evropskem portalu. Še več, Evropska komisija trenutno pročuje možnosti za izboljšanje sledljivosti Eh, dokumentov povezani s peticijami, ki jih eh, parlament pošilja komisiji. Kar zadeva interpretacijo 51. člena listine o temeljih človekovih pravica, ima komisija enako eh, tolmačenje, kot ga ima Evropsko sodišče, kar kaže tudi njegova sodna praksa. Kar zadeva državljanske pobude, je komisija popolnoma pripravljena pomagati pri eh, pobudah državljanov, tako da bi te dosegle svoj cilj. Komisija je že uvedla in bo še naprej izvajala pomembne ukrepe za izboljšanje delovanja instrumenta v trenutnem okviru v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, z državami članicami, eh, drugimi organi Evropske unije in deležniki. Komisija je parlamentu posredovala bolj natančne podatke v povezavi z to zadevo na plenarni razpravi konec oktobra 2015. Komisija razmišlja o uvedbi novih aktivnosti v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta o državljanski pobudi. Ampak, ker so menile samo tri leta od začetka veljavnosti eh, te uredbe, je še prezgodaj, da bi izvedli revizijo. Vendar pa bo komisija še naprej delala na nadaljni oceni. Eh, potrebe po takšni reviziji v leta 2016. Če si eh, pogledamo pozive komisije, da spoštuje eh, mnenje varohinje eh, človekovih pravic in pa mnenja odbora za peticije v primeru pogajanj o T-tipu, bo komisija to storila brez, da bi spodkopavala temelje zaupnosti ki so nujno potrebni za pravilno izvedbo pogajen. E, mnoga priporočila varuhinje so že bila realizirana ali pa so v procesu implementacije. Komisija je državljansko pobudo o tej tipu obravnavala v skladu z 11. členom Evropske pogodbe, ampak je ni registrirala zaradi tega ker v uredbi 211 iz eh, leta 2011 ti pogoji niso bili izpolnjeni. V letu evropskih državljanov bo Evropska komisija še naprej posredovala informacije v ključno s pomočjo dialoga z državljani v državah članicah komisija je v tem eh, smislu eh, vedno ustrezno izvajala program Evropa za državljane. Želimo tudi okrepiti in olajšati sodelovanje in vključitev evropskih državljanov v procesu odločanja na ravni Evropske unije. In končno se komisija zahvaljuje odboru za peticije za podporo pri Solvitu. Komisija se strinja, da je treba Solvit naprej razvijati in trenutno skupaj z državami članicami intenzivno dela na izboljšavah sistema Solvit. Naj eh, ponovno izpostavim eh, pri zadevanju Evropske komisije, da tesno sodeluje z odborom za peticije, ki predstavlja temelj evropskega državljana in zagotavlja izpolnjevanje pogodbe. No, zdaj bodo spregovorili člani članice v imenu političnih skupin, najprej ELS, gospod Beker. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje. Letno poročilo odbora za peticije kaže nekaj zelo dobrega o uspešnem delu odbora. Naj nekaj povem, kaj poročilo. Naj bi s eh, generalnim sekretarjatom eh, dogovorjena reforma zagotovila transparentno obravnavo za tisoče peticij, ki vlagajo državljani. Naj bi večjo očekovitev zagotovili z notranjimi poročevalci. Naj bi izpostavili eh, eksplicitno izpostavili pomembno vlogo so Evropska sodišča in naj bi izpostavili komisijo kot eh, varuhinjo pogodb in eh, kako naj bi preprečili, da bi fact-finding missions eh, izkoristili za politične kampanje pred volitvami. Mm, Špontano bi na ta vprašanje odgovorili z da, zato mi je popolnoma nerazumljivo, da poročevalka ni želela sodelovati, ni eh, poiskala dialoga z mano kot poročevalcem senci iz ELS in izredno se zahvaljujem poročevalki za to, da ni preprečila, da bi koordinatorji političnih skupin na koncu le dosegli uspešen napredek, tako da bo danes glasovanje dokaj smiselno. Mislim, da moramo zagotoviti izpolnjevanje interesov državljanov, to je naša naloga. Pozivam vse v plenarni dvorani, da glasujemo za poročilo, tako da bomo zagotovili opravljen nalog poročevalka je uh, tudi pri prejšnjem poročilu glasovala skupaj z večino za. V imenu socialistov, gospa Kavec von Ruiz. Hvala. Eh, največji izraz demokracije je sodelovanje državljanov in pa medijev. In zato mora odbor peti biti tisti osnovni način za izvajanje pravic. Veliko je bilo peticij eh, tekom leta 2014. In Eh, komisija pravi, da je šlo predvsem za kršenje pravic eh, in pa za različne situacije v različnih državah članicah. Moramo zagotoviti primeren odziv na te peticije v primernem času in v pravi obliki. In zato pozivam Evropski parlament in tudi komisijo ter države članice naj dajo jasen znak, da evropske institucije služijo evropskim državljanom. Zato bi še enkrat prosila komisijo, naj jasno predstavi v svojem sporočilu obveznosti vseh strani, zato da bodo e, tisti, ki vložijo peticijo, dobili odgovor. Hvala v imenu EKR, gospod Marijas. Hvala lepa. Odbor za peticije je organ, na katerega se lahko obrnejo državljani Evropske unije, če želijo zavarovati svoje pravice. In se zauzemajo za ustrezno izvanje evropske zakonodaje. Tukaj gre za zadovoljitev in interesov, za središče, kjer se te pravice lahko uveljavljajo. Oktober 2015 je bilo sprejeto moje priporočilo v odboru za peticije in sicer glede sprejema peticije borcev proti okupatorju, šlo je za odnose z eh, Nemčijo. Šlo je tudi za reparacije, za plačilo odškodnin mnogim državljanom v Grčiji, ki so jih eh, usmrtile okupacijske eh, sile in koncentracijska taborišča. Gospa Vesera, hvala. Rada bi začela s tem, da poudarim poseben pomen, ki ga ima odbor peti za eh, participativno demokracijo in pa za ta parlament. Gre za odprto orodje za vse državljane. Eh, več kot 500 milijonov državljanov imamo in ti lahko eh, svoje prošnje neposredno pošljejo v parlament. To ima posebno vrednost. Vidimo, da največ eh, ljudi skrbi sodstvo, notranji trg, temeljne pravice in okolje in mi kot zakonodajalci moramo to upoštevati. Skrbeti nas mora to, da moja država in pa druge eh, države eh, pošiljajo vse čas več peticij. In prosila bi vlade teh držav, da eh, tudi ukrepajo. Eh, želela bi si boljšo koordinacijo s komisijo in pa z drugimi organi Evropske unije, pa tudi z nacionalnimi parlamenti in eh, z drugimi odbori v tem parlamentu. Ključni izziv je, da izpolnimo pričakovanja državljanov. In imamo instrument, ki lahko to omogoči. 21. poglavje ima zame poseben pomen kaj ti listina o temeljnih pravicah še ni bila sprejeta v vseh državah. To obžalujemo v tem poglavju. Treba je tudi jasno uh, upoštevati in izvajati 51. člen listine. Torej, da uh, mora Evropska unija ukrepati na področju temeljnih pravic in uh, v tem odboru bi morali skrbeti še posebej za to. Zelo hitri ste bili, gospa. Zdaj pa gospa Albiol Guzman v imenu skupine GUE. Prosim, če govorite malo bolj počasi. Evropska unija je bila zgrajena na ramenih državljanov, eh, razmišljala pa je samo o kapitalskih interesih. Evropski parlament je oddaljen od državljanov. Evropske institucije niso dovolj demokratične in ne odgovarjajo na ključne potrebe državljanov in državljank. To je jasno, ko pogledamo, kakšne politike se izvajajo, kaj ti politike so vedno v korist gospodarskih elit. Edini realni stik te inštitucije z državljani je prek odbora peti in prek peticij, ki so eh, vložene, najbolj vidimo, kakšna distanca obstaja med dejanskim stanjem med državljani in pa Evropskim parlamentom. Vi ste svetlobna leta daleč od ljudi, ki jih želite predstavljati. To se je pokazalo tudi pri eh, TTIP eh, in pa pri sodiščih. Vedno se odloča v korist multinacionalk in mimo interesov ljudi. Eh, Evropa pa še naprej ravna v skladu s tem in bo tudi glasovala za TTIP v korist velikih podjetij. Treba je tudi ustrezno urediti migracijsko politiko. Zaenkrat se eh, vse čas kršijo pravice, vendar pa ta parlament še vedno zagovarja deportacije in pa nasilje na mejah. Parlament ima zaprta vrata za eh, dejanske potrebe državljanov in njegov eh, edini zaveznik so lobi. Eh, vi ste tudi govorili zelo hitro in čas se vam je iztekel. Gospa Rida, izvolite. You, would... Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujem se poročevalki in kolegom za odlično delo pravim pri pripravi poročila, ko so imeli vse politične skupine priložnost, da povejo svoje med. Tem, ko marsikdo postavlja pod vprašaj evropski projekt, je delo odbora za peticije še bolj pomembno obravnava, če pač lahko spremeni obravnava Evropske unije zavedno. Treba se odzivati državljanom, ampak to ne sme ogroziti kakovosti našega dela. E, moramo tudi uporabiti vse resurse, ki jih imamo na voljo, da bi odpravili zaostanke pri obravnavi petici. Moramo imeti tudi jasna in enostavna pravila za e, zagotavljanje e, sprejemljivosti peticij. Nekaj smo dosegli z eh, spletnim portalom, vendar pa ima ta še veliko pomenkljivosti, ki jih je treba odpraviti, tako da bo res nekaj prinesel ljudi. Najpomembnejša naloga pa je spremljanje eh, podatkov kasneje po sprejemu peticij in sicer strani strokovnjakov. Komisija mora narediti več in eh, bolj resno imati poizvedbe kot varuhinja pogodb. Komisija ne sme samo ponavljati besede organov držav članic. Pravica do peticij je temeljna pravica in jo je treba tako tudi obravnavati. E, pomanjkanje prizadevanosti komisije se kaže tudi pri obravnavi evropskih državljanov in njihovih e, pobud. Najboljše za frustracijo državljanov in njihov odmik e, od aktivnosti je postavljanje visokih ovir za vstop vstop v dialog in postavljanje nadaljnih ovir. Evropska varokinja je vedno znova kritizirala takšno delovanje in jaj se zahvaljujem za izjemno delo eh, ki ga je vložila v to, da je postala Evropska unija bolj odgovorna državljanov in to mora voditi odbor za peticije, Evropski parlament in vse institucije pri njihovem delu. Hvala. Hvala. Gospa Evi, za eno minuto v imenu skupine FDD. Jo. Hvala, gospa predsedujoča. Iz, bi izhajala iz drugega eh, podatka in sicer 39 odstotkov peticij eh, je samodopustnih, se pravi, da obstaja določena zmeda eh, glede področja, področji dejavnosti Evropske unije in zato se pogosto tudi ne ve, kaj pomeni pravica do peticij. Vsi evropski državljani bi morali vedeti, da imajo možnost uporabiti peticijo. Cilj je seveda ta, da se rešujejo problematike, ki so izražene v teh peticijah in ki se kažejo na različnih področjih. Um, torej, um, institucije skupnosti morajo biti v stanju dati <clears throat> učinkovite odgo odgovore. Tako kot drugi moram povedati, da portal žal še ne deluje. In drugi instrument, ki je bil eh, uveden, državljanska pobuda, to je pravzaprav bila samo velika goljufija za evropske državljane. Gospa Godan, v imenu skupine INF. E eh, aktivnost odbora peti se je upočasnila v letu 2014. Za 6 odstotkov manj peticij je bilo v primerjavi z letom 2013. Eh, vendar pa poročilo poziva k temu, da se zagotovi več sredstev za odbor. 5. leta 2014 eh, je bilo več kot eh, tisoč peticij razglašenih za neustrezne. In sicer zato, ker ni šlo eh, za pristojnosti Evropske unije in to kaže na nepoznavanje državljanov. Eh, peticije niso vedno samo pravne, ampak eh, so tudi politične in včasih to lahko odvrne državljane. Mm, glavni cilj je participativna demokracija in pa sodelovanje civilne družbe in tukaj moramo ugotoviti, da uh, nismo bili uspešni, kajti te pobude ne omogočajo uh, sodelovanje pri zakonodajnih pobudah ali pa da se ustavi pripravljalno delo. Eh, Kaj ti komisija zavrne te pobude, kadar ne grejo v njeno smer? Potem je šlo tudi za pobudo proti teti, po več kot 3 milijone podpisov je bilo zbranih, pa je vseeno komisija zavrnila to pobudo ne gre samo za pristojnosti Evropske komisije, ampak tudi za pristojnosti sveta. Šlo je za primer eh, proste trgovine med Evropsko unijo leta 2013 in eh, tehnični argumenti komisije so zasenčili politične argumente. Eh, kljub temu, da je vloženih veliko pobud, pa se nič ne zgodi. Evropejci zato izgubljajo upanje in se eh, vse bolj odvračajo od eh, peticij in pa od državljanske pobude. Eh, poročilo Ödenberg to obžaluje, ampak se ne loti problema v celoti. Hvala, gospa Morvaj. Peticijoš bizočak munkaja. Hvala lepa. To poročilo o delu odbora za peticije nima Eh, nič skupnega s, s mojimi izkušnjami. In zato se obračam na navzočega komisarja in ga eh, prosim, da razloži, čeprav sedaj ni ma, eh, slušalka, ampak verjetno perfektno razume mačarsko in verjetno spremlja to, kar govorim se, zato je tudi tu. Torej, želim vam. Um, Torej, po um, razpravi vam bom izročila dokument, eh, ki je pravzaprav eh, kopija sklepa odbora za peticije o um, žrtvah posojil, ki jih imajo mačarski državljani v tujih valutah. In več kot milijon žrtev tega je, uh, ker so um, banke, v švicarskih frankah in frankih in tudi v drugih tujih valutah zagotavljale posojila in to je bila pravzaprav goljufija. In eh, te osebe so potem poslale peticijo, ki so jo pripravili odvetniki in dobili so odgovor eh, na pol strani. Če vi eh, govorite o tem, da se vsaka peticija obravnava pregledno, um, potem eh, se sprašujem, kako je to v skladu um, s tem odgovorom, ki so ga dobili vlagatelji peticija in sicer na pol strani. Gospod Jar, za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, odbor za peticije eh, je predložil uspešno bilanco, so pa tudi še rezerve. In sicer tri želim povdariti tudi jaz dodatno optimo, kar je povedal gospod Bikar. Pomembno je, da hitreje razlikujemo med dopustnimi in nedopustnimi peticijami in peticijami, za katere nismo pristojni, kajti s tem hranimo čas eh, in se lahko bolj intenzivno posvetimo tistim peticijam, za katere smo dejansko pristojni. Drugič, bolj dosledno bi morali se držati eh, spoštovanja časovnega režima. Eh, se pravi, po devetih mesecih eh, po uložitvi peticije mora peticija prvič biti predložena odboru za obravnavo in za sklepanje. Razen tega so peticije, ker so člani odbora mnenja, da je treba popraviti obstoječe zakone in tu je treba izboljšati sodelovanje s strokovnimi odbori in to velja tudi za sodelovanje s odbori za peticije nacionalnih parlamentov. Tam so največje rezerve. Želim pa se um, zahvaliti tudi sodelavcem sekretarjata za odbor za peticije, eh, ki nimajo vidno na lahke naloge z nami, ampak skupaj se borimo za isto stvar. Odbor za peticije je živi ta demokracija v Evropski uniji. Državljanke in državljani se lahko neposredno obrnejo na Evropsko unijo in odbor za peticije je seismograf. In mi, člani odbora za peticije, neposredno čutimo, kaj se dogaja v Evropi in zato moj nasvet komisarjem oziroma članom Evropskega parlamenta, Če želite slišati glas ljudstva in sicer ne uh, direkten, ne ponarejen, potem pridite v odbor za peticije, če pa za to nimate časa, preberite naše zapisnike. Kirton Darling za eno minuto, izvolite. Thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Zelo lepo je, da imajo eh, državljani pravico, da se obrnejo s peticijami na odbor za peticije, če, imajo mnenje, če so mnenja, da se je zgodila neka krivica. Eh, glas ljudstva iz vse Evrope je res slišan in sicer gre za konkretne skrbi glede pogajanj eh, o TTIP-u, kršitve delavskih pravic in peticija. Eh, tudi um, um, um, tistih, ki so izvedli stavko kamalet in eh, so mnenja, da jim je bila storjena krivica. In dobro je, da imajo možnost, da uh, Ehm, se lahko obrnejo na eh, ta odbor in zato mora odbor igrati bistveno vlogo v evropski demokraciji in zato moramo še okrepiti vlogo teh peticij v delu parlamenta. Kot poslanci moramo povdariti, da smo tu za ljudi eh, in eh, da so nas ti ljudje izvolili v parlament. Gospa Wikström za eno minuto. Hvala. Eh, hvala. Želim se zahvaliti vsem za dobro eh, delo in eh, tudi za duh sodelovanja. Odbor za peticije, ki mu predsedujem, je most med inštitucijami in državljani in to naj bi bila vrata za državljane, da sporočijo izvoljenim predstavnikom svoje skrbi. Pomembno je, da rečemo, da gre za delo leta 2014, ki jo obravnavamo v tem poročilu. To je bilo leto volitev in to je seveda tudi vplivalo na delo odbora. Eh, veseli me, da smo skupaj s sekretarjatom eh, in z vodjem eh, oddelka za peticije lahko povečali učinkovitost dela od leta 2014 dalje. Posodobljene metode um, s katerimi smo začeli 2014, eh, so že, že kažejo uspeh. In komisija um, je tudi podpredsednika imenovala, ki je pristojen za to. In zato um, bi si želela, da bi v prihodnje temu odboru post, post, um, namenili še večjo pozornost. Gospa eh, eh, Auken, izvolite. hvala. Ne želim ponoviti vsega, kar je že bilo povedano, premalo časa imam, ampak želim pa povdariti, da imamo zdaj boljše sodelovanje med odbori parlamenta. To se lahko pa še izboljša. Želim se zahvaliti tudi posrednikom za eh, vse sodelovanje tudi tukaj lahko dosežemo še boljše sodelovanje. Imamo pa malo virov, malo sredstev za doseganje rezultatov in mislim, da bi potrebovali eh, več eh, sredstev, da se soočimo s trenutno situacijo. Nimamo še upravljenih študij, ki bi na terenu pokazale, kakšna je situacija. To bi tudi lahko še izboljšali. Torej študije na terenu, to potrebujemo imamo odbor za peticije in državljani morajo biti obveščeni o tem, kaj se v tem odboru eh, dogaja. Morali bi omogočiti, da bi državljani eh, bolj sodelovali pri vseh takih pobudah. Hvala, gospod Aker. Zanimivo je videti tudi nasprotovanje TTIP-u v tem eh, dokumentu. Je pa to tudi spodbudno. Številni državljani in eh, moji voljivci so mi pisali, da jih skrbi TTIP, eh, kajti to naj bi pospešilo privatizacijo, pa tudi reševanje sporov, v katerih bodo pridobila zasebna podjetja. In to se ne sme zgoditi. Upam, da bodo eh, ljudje to spoznali, tudi poslanci, da bodo to spoznali in opustili ta projekt. Eh, pri nas bo kmalo referendum in vsi, ki to gledajo, bodo vedeli, da če želite opustiti TTIP, potem eh, je treba zapustiti tudi EU, ko bodo odločali na referendumu. Hvala. Gospod Valesa. Hvala. Rad bi poudaril pomen letnega poročila dejavnosti našega odbora. Ne gre samo za pregled tega, kaj je bilo doseženo leta 2014. To nam omogoča tudi uvesti možne spremembe za eh, prihodnost, glede tega, kako obravnavamo peticije. Treba je na primeren način eh, obravnavati peticije in pa tudi državljane, ki jih vlagajo. Na ta način bomo tudi povečali zaupanje v ta instrument in evropske institucije nasplošno bodo eh, dosegle večjo kredibilnost. Peticije so ključni instrument, prek katerega eh, se lahko državljani bolj aktivno vključijo v demokratične procese na ravni EU. V tem pogledu mislim, da so tudi predlogi spremen za plenarno zasedanje ključnega pomena eh, pri tem poročilu gre za to, kako uravnavati in eh, voditi administrativne postopke. Administrativni postopki so pri našem delu zelo pomembni. Eh, ta pravila pa so tudi vodilna načela pri celotnem življenjskem ciklu peticij in celoten mehanizem se tako lahko eh, bolj osredotoča na prave rezultate. Zagotoviti moramo, da karkoli bomo počeli, ne bomo dajali lažnega upanja tistim, ki peticije vlagajo. Peticije je treba obravnavati na bolj transparenten način, treba je zagotoviti, da bodo državljani eh, primerno obveščeni. Zmanjšati pa je treba tudi eh, verjetnost politizacije naše agende. Še veliko stvari bi morali spremeniti v našem odboru, ampak prepričan sem, da to bitko lahko dobimo in da lahko pridemo do prave opredelitve eh, peticij, eh, sprejemljivosti peticij in eh, drugih elementov. Najti moramo pravi način, kako razložiti vlagateljem, da je peticija nesprejemljiva, pa tudi kdaj jo lahko sprejmemo. Gospa Džufrida, za eno minuto izvolite. Odbor za peticije opravlja pomembno nalogo, s tem se približujejo državljani Evropski uniji. Torej, odbor za peticije je res demokratična institucija znotraj Evropskega parlamenta. Vemo, kako se zaznava Evropsko unijo kot nekaj zelo oddaljenega. In državljani nam se zdi, da lahko so odločajo samo pri volitvah. Ampak ta odbor ni pomemben samo za državljane, temveč tudi za nas. In če si ogledamo teme, ki jih obravnava odbor, vidimo, kje se mora Evropska unija spremeniti in te peticije morajo postati naše prioritete. Zato pa je tudi nedopustno, da se jih obravnava z veliko zamudo, včasih celo z enoletno zamudo. Treba je rešiti ta problem, kajti drugače te peticije nimajo nobenega smisla. In eh, tudi um, člani odbora eh, želijo obravnavati te peticije čim prej komisija peticij wykonuje zagwarantowane w Hvala, predsedujoča. Odbor za peticije e, ščiti pravice državljanov, kot je to zagotovljeno s pogodbo. E, ljudje imajo možnost vložiti peticijo v Evropski parlament glede zadev, ki se tiče Evropske unije na ta način eh, se potem lahko ublažijo problemi eh, v pristojnostih Evropske unije. In odbor peti eh, se želi vse čas še naprej razvijati in izboljševati, razvijati želi svojo metodologijo. Mi smo poslali predlog spremembe v zvezi s tem, da naj bi države članice bile spodbujene k temu, da Eh, vzpostavijo take odbore tudi v nacionalnih parlamentih. O tem smo razpravljali lansko leto, ko smo imeli leto participativne demokracije. Nimajo pa še vsi nacionalni parlamenti takih struktur. Takšna rešitev bi dobro vplivala na sodelovanje med odborom peti v Evropskem parlamentu in nacionalnimi parlamenti. In to bi tudi omogočilo, da se zadeve, ki niso povezane z delom EU, lahko prenese eh, v nacionalne parlamente. Naprimer, za uh, skrb za otroke gre tukaj. Za otroke skrbijo ne samo eh, poročeni starši, ampak tudi rejniki in pa drugi skrbniki. Sama se ukvarjam s peticijami. Uh, skrbstva nad otroki, ampak dobivamo tudi eh, peticije, eh, o katerih se ne moremo odločati. Če želimo to odpraviti, potem eh, moramo poskrbeti, da bodo stvari ustrezno delovale. Gospod Čaki, za dve minuti. ohraniti moramo pravico do peticije, kajti gre za eh, sodelovanje in komunikacijo z državljani. Peticije so del Evropske unije, pomembne so za Evropski parlament in tudi za druge institucije. Eh, peticije nam lahko pomagajo, iz tega poročila pa eh, tudi lahko razberemo, da je peticij pravzaprav malo glede na celotno prebivalstvo EU. Sam imam podobne izkušnje. Eh, sam sem predstavnik mačarske manjšine na Slovaškem in tudi tam nimamo veliko peticij. Moji državljani so eh, mi predstavili določene probleme, gre za temeljne pravice, prost pretok, prosto gibanje eh, in tako naprej. In to bi tudi lahko postalo predmet peticij. Določene pravice se jim kršijo. In uh, na ta področja bi se moral osredotočiti odbor za peticije. Več bi morali narediti tudi za dvig zavesti. Zelo malo državljanov pozna uh, možnost peticij. Statistike kažejo, da zelo malo peticij prihaja iz Mačarske ali Slovaške. Sam sem podpredsednik eh, odbora za peticije in prizadevam si za to, da bi naše delo približal državljanom. Uh, Pravica do peticije je eh, sredstvo, kako vplivati na proces sprejemanja odločitev na ravni EU in na oblikovanje evropske zakonodaje. Vendar to poročilo ne govori o jamstvih, s katerimi bi lahko izboljšali to delo. Administrativna reforma, ki jo je začel izvajati generalni sekretar, je nekaj, kar v poročilu ni odraženo ta reforma naj bi služila interesom eh, državljanov in pa izboljšala tudi postopek eh, dela v parlamentu. Eh, zdaj pa, gospa Magines, v postopku pritegnite pozornost predsedujoče. Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi pohvalila delo odbora Peti, sama sem nekdanja članica, zdaj pa se ukvarjam s temo Eh, mednarodnih ugrabitev otrok oziroma oduzema otrok enemu od staršev. To je omenila tudi prejšnja govornica, ko gre za otroke ali za čezmejna razmerja. Eh, to je pomembno vprašanje in vse več peticij bo tudi na to temo. Nimamo pa vedno dobrih odgovorov na te probleme. Moramo pa eh, ljudem, ki trpijo, zagotoviti odgovore in pa usmeritev za naprej. To so tiste najbolj eh, občutljive in najtežje peticije. Eh, upam, da bomo še naprej eh, sodelovali na tem področju, da bo moj urad sodeloval z odborom 5 in da bomo delali skupaj za pregled uredbe Brusel 2. Hvala. Hvala, gospa Valina. Za dve minuti izvolite. Oziroma za eno minuto. Gracias, presidenta. Según el... Hvala. Eurobarometer maja 2015 kaže, da zaupanje državljanov v EU znaša samo 40 odstotkov. To pa je posledica številnih razlogov. Varčevalna politika je en razlog, potem begunska kriza, eh, potem fracking, okolje in pa tudi določene bolezni, hepatitis C in tako naprej. Sama delam v odboru peti in dobro poznam te probleme, zato zahtevamo od Evropske komisije naj se bolj vključi, naj da prave odgovore eh, in eh, naj ne podaja žoge drugam. Želim, da se zagotovijo politične rešitve na, za realne probleme eh, državljanov in da nismo samo suhi tehnokrati. Hvala. Zdaj pa gospod Avramopoulos za zaključek. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice parlamenta. Zahvaljujem se gospi Geringer de Odenberg za zelo zanimivo poročilo. Rad bi to priložnost izkoristil tudi zato, da se zahvalim tistim članom parlamenta, ki so se oglasili v tej razpravi. Tistim, ki ste podali komentarje, vse te sem si zapisal. Pravica do peticij je temeljni kamen evropskega državljanstva in temeljna pravica v skladu s pogodbami. Evropskim državljanom je treba pokazati, da resno jemljemo njihove težave. In zato bomo okrepili oziroma si prizadevamo, da bomo okrepili njihovo zaupanje. Komisija poudarja svojo zavezo, da bo sodelovala s parlamentom in odborom peti, zato da se zagotovi učinkovita obravnava vseh peticij. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Hvala. Zdaj pa še vi za zaključek, eh, gospa Geringer de Udenberg. Hvala. Sama sem glavna poročevalka za ta dosje in res sem vesela, da mi je uspelo pripraviti to ambiciozno poročilo eh, tudi moji kolegi so bili temu zelo zavezani. Poročilo dobro odraža delo v odboru in pa podaja tudi priporočila za prihodnost. Cilj priporočila je, da se izboljša delo na področju peticij. Če smo določeni med nami še kritični, ko gre za peticije, potem je eh, to tudi dobro kritično moramo razmišljati o peticijah in pa o področjih, na katera se še moramo sredotočati. Vsekakor je pred nami še dolga pot, ampak vsak korak eh, nas bo privedel bliže k dobrim rezultatom. Upam, da bomo še naprej delali v korist naših državljanov. Zahvaljujem se gospodu komisarju za podrobne razlage. Mislim, da je naše delo rezultat skupnega eh, prizadevanja in sodelovanja številnih ljudi. In zato se zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v senci. Zelo cenim njihove komentarje, gospa Albiol, gospod Becker, gospa Evi, gospa Besera, gospod Marijas, eh, gospa Reda. Eh, želim se zahvaliti tudi vsem koordinatorjem, svetovalcem, osebju sekretarjata, ki je tudi bilo zelo zavezano pri pravi tega poročila, vključno z gospodom Kabesonom, Kirkosom, eh, Kok Peresom in gospa Kocberska, moja asistentka, je tudi zelo pomagala. Kljub začetnim razlikam in razhajanjem v mnenjih smo pripravili vrdostojna priporočila za naprej. Hvala, s tem je razprave konec.